Spoštovani kolegi, rada bi vam predstavila naslednje spremembe k dnevni eh, redu. Šesta točka je preložena. In eh, sedma točka ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnosti šit EU ZDA, bo na vrsti 2068. točka, gre za predstavitev obranavstutka poročila, izvajanje prestalih dolož šengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na šengenski informacijski sistem v Republiki Bulgariji in Romuniji, je bila ravno tako preložena. Če nihče nima nič proti, k tem spremembam lahko dnevni red s temi dopolnili sprejmemo. Rada bi vam sporočila, da bo tolmačenje na voljo v vse jezike, razen v danščino, malteščino in irščino, litvaščina pa bo samo v pasivni obliki in v skladu s pravilom 2005 eh, potrebujemo potrdilo koordinatorjev in eh, te zapise si lahko preverite v gradivu seje. Lahko odbor podpre ta priporočila koordinatorjev v skladu s pravilom številka 2005. Glasovali bomo ob 15 do 11 prosim, da zagotovite, da imate pri sebi elektronske kartice. Torej lahko sedaj začnemo s prvo točko. Gre za razmere na mačarskem v okviru resolucije Evropskega parlamenta 17. maja. 17. maja 2017 Evropski parlament sprejel resolucijo o razmerah na mačarskem. V desetem eh, odstavku je parlament dal navodila odboru Libe, da sproži postopke in da pripravi poročila, o kateri, poročilo, o katerem bomo glasovali na zasedanju v skladu s prvim stavkom 7. člena akta sveta pogodbe o delovanju Evropske eh, unije v skladu s 83. točko poslovnika. Gospa Srdžini je bila imenovana za poročevalko 11. 11. julija 2017. In gospa Srčini bo sedaj pri... predstavila svoje ugotovitve. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, lepo vas je videti na predsedniškem mestu. Poročilo ste eh, dobili, imate ga v eh, gradivu in eh, se opravičujem, da za tako izhodišče in podlago za razpravo. To je prvič, da Evropski parlament pripravlja poročilo na podlagi prvega ustavka 7. člena. Upam, da to vsi upoštevate. Danes bomo poročilo poslali tudi novinarjem. In tega ne moremo storiti pred mojo predstavitvijo poročila tukaj. Zato moramo skrbno ravnati s to točko kot eh, sem že povedala, imate to v svojem digitalnem poštnem nabiralniku. To ni zadnja obravnava. Imeli bomo več priložnosti za razpravo, vzeli si bomo čas, tako kot smo si vzeli čas za pripravo tega poročila. Kot ste dejala, gospa predsedujoča, smo se o tem odločili 17. maja 2020. 17, sedaj pa govorimo o 14. aprilu. Torej, gre za počasen postopek, zahteva svoj čas in pozornost. Potrebno je tudi, da vzpostavimo določen, ustaljen postopek za takšna poročila, ker je to prvič, ko opravljamo to delo. Kaj imate pred seboj? Imate poročilo. Vzeli smo eh, zgled eh, komisije v skladu s tem členom. Imate torej osnutek resolucije, ta osnutek je precej kratek, potem imate kar obsežno prilogo, e, o vsebini bom govorila potem, potem pa imate mojo obrazložitev, kjer e, razlagam, kakšen je postopek, kako si predstavljam ta postopek, kako bi moral ta izgledati, kakšna je podlaga za ta postopek, potem pa... Želimo pojasniti nekaj točk. Evropski parlament se je odločil pred nekaj leti, da lahko poročevalec eh, unese podatke o srečanjih, s kom sem se srečala. In to lahko vidite v zadnjem delu poročila. Eh, mogoče niso navedena vsa imena, lahko pa dobite nek splošen pregled. V poročilo bomo morali vključiti še štiri mnenja. Odbor eh, za ustavne zadeve je že glasoval o tem, dobili bomo tudi eh, mnenja iz odborov KONT, KULT in FEM. Rada bi se zahvalila tem odborom, da so si vzeli čas mm, za sprejetje teh eh, mnen, da sodelujejo v delu, kajti to kaže na vključujočo naravo našega dela. In obseg našega dela. In eh, naj to pojasnim. Veliko sem govorila o tem eh, in nekaj ljudi meni, da če se tema obravnava znotraj postopka kršitve in če je ta zaključen, potem se poročilo zaključi. Ne, to ni naloga Evropskega parlamenta. Želimo vključiti vse vidike pravne države, demokracije in temeljnih svoboščin in kako te vplivajo um, med seboj. In To sem obrazložila tudi v prilogi. Komisija njena komunikacija nam je svetovala, da sedmi člen ni omejen samo na evropsko zakonodajo. Torej, preučujemo tudi kaj se dogaja. Mogoče je bila zakonodaja umaknjena, mogoče je bil storjen korak naprej, vendar pa imamo določene ukrepe. Gre za vpliv predlagane zakonodaje, ki še ni izvajanja ali gre za zakonodajo, ki je že bila izglasovana, vendar pa je bila potem umaknjena in še vedno vpliva na razmere. Torej, še nekaj o postopku. Imeli bomo širšo izmenjavo mnen. Če se prav spomnim, je rok za uložitev predlogov sprem 15. maja v odboru bomo glasovali junija, septembra pa na plenarno zasedanje. Junija si želimo dobiti enostavno večino, septembra pa hm, bomo želeli doseči še več. Prela sem za ključke v smislu, da ko sem prebrala vsa mnenja odborov, posebnih od poslancev, visokih predstavnikov in ko sem se pogovorila s sogovorniki v Štrasburu in v Budimpešti, sem ugotovila, da resnično govorimo o temah sedmega člena, kjer gre za resno tveganje, kršitve, eh, zavez držav članic v zvezi z drugim členom. Presenečena sem bila nad tem, ko sem videla, koliko opozoril smo izdali od leta 2009 o vrsti primerov. Naj vam jih navedem. Imeli smo šest ustavnih eh, sprememb po letu 2012. Imamo težave z, ustavnem, z ustavnim sodiščem, ki ima omejene pristojnosti, z navadnim sodiščem, ki je podvržen eh, nadzoru vlade, potem imamo omejeno svobodo izražanja, medijski zakoni, omejevanje vsebin, imamo pristranski svet za medije, potem imamo nezakonito financiranje tiska strani vlade, potem imamo tudi vprašanje akademske svobode, vprašanje svobode veroizpovedi deregistracija že registriranih eh, crkva, potem imate svobodo združevanja, zakonodaja o nevladnih organizacijah, eh, ki jim omejuje delovanje znotraj civilne družbe in pa še to o čemer še niso glasovali in tukaj lahko vpliv zelo širok, to, kar je mačarska vlada predlagala in to je zakonod, tako imenovana zakonodaja Ustavimo Sorša. To ima zelo hude posledice za civilno družbo. Potem eh, eh, opažamo poslabšanje ozračja glede strpnosti do Romov. Imamo tudi vprašanje kršenja pravic migrantov in beguncev. Gospa predsedojoča, vsako vprašanje smo obravnavali posebej. Vendar pa si moramo pogledati, kako si sledijo eno drugemu in pogledati, kako Mačare obravnava njihova lasna vlada če so njihove pravice zagotovljene, če še vedno imajo vlado, ki predvidljivo deluje, če imajo pravno gotovost in če lahko verjamejo v pravno državo in če lahko zaupajo državi glede ravnanja z državljani. Lahko vam zagotovim, da gre za resno poslabšanje razmer. Tukaj ne gre za prosilce, za azil, za migrante, gre za pravice mačarov, pravice do tega, da z njimi ravnajo tako, kot bi nam bilo všeč vsem nam. Mislim, da ni um, običajno, da moja država poseže v te zadeve. Torej, rada bi zagotovila, da Evropski parlament ukrepa, rada bi pokazala tudi svetu in komisiji, da evropske vrednote resnično štejejo. Pa poglejmo, če sem obravnavala vse, kar je potrebno. Gospa predsedujoča, mislim, da bom s tem zaključila. Vi ste imeli dovolj časa, da ste si to že prebrali. Lahko vam zagotovim, da vsa dejstva temelijo na poročilih drugih. Nič, ni, nič od tega ni moje osebno mnenje. Vsa te, vse te raziskave in dognanja so opravljena na poročilih, analizah drugih. Opazila sem, ko sem pripravljala to poročilo, da je obžalovanja vredna, da, vredno, da se moramo zanašati na Breško komisijo, na Združene narode, na Varnostni svet, na telesene organe zunaj Evropske unije in da evropski organi niso prevzeli odgovornosti za, te, za to nalogo. Naj še enkrat povdarim, da je pobuda Evropskega parlamenta glede tega, da vzpostavimo evropski mehanizem za demokracijo, vladavino prava in temeljne soboščine in da je to ključnega pomena. Najlepša hvala. Najlepša hvala za uvodne besede. Sedaj bomo začeli z razpravo. Prvi bodo na vrsti koordinatorji, prvčevalka v senci je Roberta Mecula. Najlepša hvala. Barbara. Kot smo slišali, E, je ta odbor dobil nalogo raziskave razmer na Mečarskem in da o, podamo poročilo o ugotovitvah, če prihaja do kršitve vladavine prava v tej državi. In napakčno bi bilo, če bi to storili zaradi tega, da si pridobimo politične točke, ampak da raziščemo dejstva. ne moremo trditi, da eh, naši voljivci dajo nekakšen blanko ček vladi in takšne stvari so se dogajale tudi drugo, tudi v moji državi. V razpravi smo bili zelo Um, zato, da komisija sproži postopek, da se politiko izuzame iz tega postopka, da sprožimo postopek, ki, vodijo, ki ga vodijo strokovnjaki v dobro državljanov. In zato smo skušali zauzeti takšno držo odziva. Zelo natančno sem si prebrala osnutek, sodelovala sem tudi na seji poročevalcev v senci. Moje mnenje je vedno bilo, da mora mnenje biti jedrnato in strneno in da mora temeliti na dejstvih. Vsaka politična retorika ali diskurs nima mesta v takšnem poročilu. To smo dolžni našim kolegom, ki so nas zaprosili za to. Uh, Eh, delo, dolžni pa smo tudi mačarskim um, državljanom. In ravno kar smo slišali, da bomo imeli še eno uradno predstavitev v odboru Libe, kjer bomo lahko izrazili svoja stališča in svoje mnenje v podrobni obliki. Sama sem mnenja, da vsebuje veliko točk, ki e, niso povezane z vladavino prava na mačarskem. Imamo tudi ustavno vprašanje, kot je zagotavljanje neodvisnosti pravosodja in sodišč. To je pomembno za vsako demokracijo, vendar pa imamo tudi druge točke, kot je varovanje podatkov ali tolmačenje socialnih pravic. Po našem mnenju takšne točke ne spadajo v to poročilo zaradi njegovega namena. Ne smemo mešati zadev. Vse to bomo upoštevali v času pogajanj o tem poročilu, zato da bomo zagotovili, da bo rezultat odražal to, kar se resnično dogaja v tej državi in da bomo gotovili, kako lahko pomagamo državljanom in da lahko zagovarjamo to, kar zastopa tudi naša Evropska unija. Veselim se že razprave. Najlepša hvala, Roberta. Sedaj pa gospa Ana Gomeš, ki tukaj nadomešča gospoda Vajneholcerja. Najlepša hvala, eh, gospa predsedujoča. Tudi sama sem vesela, da ste z nami. Rada bi se zahvalila Judith Argentini za jasno in strno poročilo. Razvoj dogodkov na Mačarskem je pripeljal do poslabšanja razmer demokracije, vladovine prava in soboščin v zadnjih letih, tako kot je omenila. Na podlagi ugotovitev različnih virov, vključno z akcijskimi poročili našega parlamenta, govori o svobodi medijev, akademski svobodi, o pravicah migrantov, beguncev, o svobodi do združevanja, govori o omejevanju organizacij civilne družbe, o pravici do enakega obravnavanja, o pravicah eh, manjšinskih prebivalcev, kot so Romi, Judi ali pripadniki skupnosti LGBTI, govori o neodvisnosti sodstva, o drugih ustanovah in predstavlja več zelo zaskrbljujočih primerov korupcije in konfliktov interesov. Olaf je tudi letos objavil eh, zelo strogo poročilo, kjer opozarjajo na korupcijo v ustanovah, eh, ki naj bi bila sistemska in eh, govori tudi o udeležbi in um, sodelovanju družinskih članov Viktorja Orbana in o kršitvah vladavine prava. Demokracija in vladavina prava ni samo stvar volitev vendar pa obstaja resen dvom o poštenosti teh eh, voditev zaradi manipulacije rezultatov, nepravilnosti v več kot 700 vol, na več kot 700 volišč, tudi nepravilnosti strani stranke Fides in pritiska na opozicijo. Opazovalci pravijo, da je šlo za pokrivanje virov vlade in vladajoče stranke in da so um, političnim nasprotnikom preprečili možnost pravične tekme. Ne moremo pričakovati lastnega nadzora nad sabo od režima. Samo 24 ur po volitvah je glavni rabin na mačarskem odstopil. Največje časopis, najpomembnejši časopis je bil zaprt, radio ne, radijska postaja je prenehala z oddajanjem. Ne smemo molčati, ko pride do kršitve temeljnih soboščin in drugega člena pogodbe. Podlaga za delo gospe Sargentini, rezolucija 17. maja 2017, kjer smo že opozorili na resne kršitve temeljih svoboščin in človekovih pravic. Zaradi tega smo za to, da sprožimo sedmi člen in da resno jemljemo spoštovanje vrednot, ki so vključene v drugi člen, podpiramo poročilo gospe Sargentini in tudi njen pristop. Globoko smo prepričani, da obstaja dosti več kot samo tveganje kršitve obstajajo, jasne kršitve, obstaja sistemsko tveganje za obstoj demokracije in vladavine prava na mačarskem. Zato je skrajni čas, da svet in komisija ukrepata. Tudi sama osebno želimo ukrepati. Samo ena razlaga obstaja, zakaj še nismo ukrepali. Zaradi tega, ker skupina ELS ščiti Viktorja Orbana. Najlepša hvala, Ana.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 zelo dobro je vodila postopek. Strinjamo se tudi s eh, stališčem gospe Sargentini in zato bi se ji rad eh, zahvalil. Nimam nobenega razloga za to, da bi podvomil v dognanja in v dejstva, ki jih je spostavila gospa Sargentini. Ko smo se pogovarjali s strokovnjaki, ko smo upravljali delo, ko smo se srečali s mačarskimi sogovorniki, nažalost teh očitkov ti strokovnjaki niso potrdili. Sodeloval sem na vseh srečanjih, zastavljal vprašanje, srečal sem se s strokovnjaki iz različnih področji. In želel sem se resnično prepričati, Če se bodo ti očitki potrdili, nažalost, da tega ni prišlo. Veliko kolegov je mm, izreklo takšne očitke, vendar pa se niso um, potrdili. Pravijo, da nevladne organizacije ne morejo več delovati tako. E, šlo je samo zato, da more nevladne organizacije, ki dobijo finančna sredstva iz uh, tujine, predstaviti določena obrazložila in dokazila to je zaradi tega, da ugotovijo, kdo financira nevladne organizacije, Putin ali Soros. Soros je vodil centralizirane aktivnosti in to ni problematično samo za Evropo, ampak tudi za Izrael, naprimer. In Imamo tukaj državo, ki želi zaščititi svojo suverenost in um, vlada lahko zahteva takšne podatke. Potem imamo tudi vprašanje varovanja zunanjih meja Mačarske. Kaj smo ugotovili? Nezakonito priseljevanje je zelo resen problem. Mačarska se sooča z enakimi težavami kot eh, druge države, ki so na zunani evropski meji. In še ena težava. Integracija Romov in romske skupnosti, vprašanje šolanja romskih otrok. To je problem, ki ga je treba porabiti v polovici držav članic. Tudi na mačarskem gre za hud socialni problem, ampak to velja povsod v vseh državah in zato ne obstaja nobenega razloga, da tukaj izpostavljamo prav mačarsko glede tega vprašanja. Mogoče bi bilo bolj pametno, da mačarski pomagamo. Moramo upoštevati to, kar je dejala Roberta na začetku večina nima vedno prav in tega ne smemo pozabiti tukaj v Evropskem parlamentu. Seveda razumem, da se dobro počutimo, eh, ko zastopamo večinsko mnenje. To je avtoriteta, ki jo ustvarja družba, kot pravijo sociologi. Če večkrat ponovimo določen stavek, potem uh, se to mnenje razširi kot resnično, vendar pa večina nima vedno prav in tudi eh, v Evropskem parlamentu eh, velja enako. Glede rezultatov mačarskih volitev, te eh, rezultate moramo enostavno sprejeti. Mačari imajo pravico voliti tako, kot to želijo. Obstajajo velike kulturne razlike. Eh, naše pravice so univerzalne narave, imamo različne zgodovinske izkušnje, vendar pa moramo spoštovati drugačno mnenje in to pričakujemo tudi od drugih držav. Najlepša hvala. Gospod eh, Louis Michel, aha, zastopa ga gospa Sofie Intveld. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, glede na to, kar je ravno dejal gospod Jurek obstajajo kulturne ali politične razlike med političnimi strankami in državami? Da, to drži. Vendar pa obstajajo temeljna načela, na katerih temelji Evropska unija. Je skupnost vrednot in skupnost eh, vladavine prava. In tega ne spoštuje Orbanova vlada že zadnjih osem let in rada bi podarila tako, kot so ja dejali drugi, tukaj ne gre za Mačarsko. Mačarska je dosti več kot samo gospod Orban, tudi Fides je dosti več kot Orban. Vendar pa smo mu dopustili, da je uničil demokracijo, vladavino prava in temne soboščine v tej državi. Popolnoma se strinjam s poročevalko, ko pravi, da obstaja resno tveganje hudih kršitev vrednot, na katerih temelji Evropska unija na Mačarskem. Jasno je, to lahko vsakdo opazi. In nisem imela priložnosti, da si natančno preberem to poročilo, ker smo ga ravno kar prejeli. In Tukaj imate navedena vsa dejstva. To smo storili tudi v prejšnjih resolucijah. Ko se znajdemo ujeti v razpravah o ukrepih, ki jih je sprejel Orban ali jih predlaga in jih potem umakne, ugotovimo, da igra igrico z nami, uporablja nekakšno eh, tehnik, tehniko. Um, um, hitrega serviranja ukrepov, vendar pa s tem eh, škodi vladavini prava in demokraciji. Ukrepi namreč vplivajo na vse sektorje in spodkopava vse možnosti nadzora, vse kritični glasovi so bili utišani. Začenja se že na področju šolstva in izobrazbe, kjer učijo otroke, da ne smejo biti kritični, da ne razvijajo kritičnega mišljenja in da ne smejo oblikovati svojega mnenja. Tudi sovražne kampanje, ki jih vodi gospod Orban, ki je predsednik vlade Evropske države so resnično odvratne. Takšne kampanje nimajo mesta v Evropski uniji in zastaviti si moramo vpraš, vprašanje, če bi Mačarska danes zaprosila za članstvo v Evropski uniji, je ne bi sprejeli. Pomislite na to. Sploh nismo šokirani, ko OECD zaključi po volitvah, da je prišlo do več nepravilnosti in da volitve niso bile svobodne in poštene v Evropski uniji. Morali bi biti hudo šokirani. Tako kot pravi Dana Gomeš in Judy Cervintini, gre tudi za mačarske državljane. Če pustimo ob strani moralno plat, imamo široko razširjeno korupcijo, um, izogibanje pravilom javnih naročil, zloraba evropskih eh, sredstev, nadzor financiranja in Evropska komisija in tudi CD bi morali biti pozorni, tudi Olaf. Lahko zaključite, prosim? Da, zaključila bom. Ta situacija škodi integriteti Evropske unije kot celoti. Vem, da je ELS razklan v skupini, da obstaja različna mnenja, nekateri kolegi so zelo kritični do Orbana, vendar pa je dejstvo, da ELS ščiti gospoda Orbana in gospod Weber, samo še dva stavka, spodbuja in podpira gospoda Orbana. In mislim, da mora dobro premisliti, ko govori o vrednotah Torej, sprožitev sedmega člena je eh, res primerna in podpiram to poročilo Barbara Spinelli, ki tukaj nadomešča gospo Mari Kristin Veržjana. Lepša hvala, Barbara. Kristin Veržjana se opravičuje, ker ne more biti prisotna. Rada bi se najprej zahvalila Judith Sargentini za upravljeno delo. Zelo globoko se je spustila v to zadevo, preučila vse podrobnosti in se držala dejstev. Ta dokument. Eh, je upošteval razmere civilne družbe in mednarodne organizacije, ki vplivajo eh, v teh držav, kot je Beneška komisija in tudi organi OZN. Organizirala je tudi srečanja in zaslišanja in zato se ji zahvaljujemo. Vse te preiskave so razkrile, da, da so mednarodne organizacije zelo zaskrbljene. To bi lahko strnili v naslednje. Vladavina prava je ogrožena na mačarskem. In v tem trenutku je to sistemske narave. Ne kaže, da bi se razmere izboljšale zakonodaja z področja nevladnih organizacij, priseljencev, beguncev je res nevarna za nevladne organizacije, kajti nevladne organizacije ne morejo več opravljati dela na področju integracije priseljencev. To je v resnici v interesu Mačarske, da zagotovijo socialno kohezijo. Zgodovina nas uči, da rezultati volitev so takšni, kot so, vendar pa, če niso spoštovali predpisov, potem se bodo razmere nadaljevale. Marija Kristin želi dodati še naslednji. Od leta 2010 eh, Evropski parlament od komisije zahteva, da ukrepa za to, da se zaščiti vladavina prava na mačarskem. In v zadnjih osmih letih komisija ni ukrepala in to nam ne pomaga in ne koristi. In eh, to pomeni, da ne zagotavljamo spoštovanja evropskih vrednot in evropske zakonodaje na Mačarskem. To bi lahko povzročilo veliko škodo v Evropski uniji. Evropske inštitucije morajo ukrepati, vendar pa ne bi smele biti odvisne od različnih vlad vedno moramo biti pravični in nepristranski v vseh okoliščinah. Metodologija, ki jo je uporabila Judith, se mi zdi prava. Sedaj bomo natančno prebrali to poročilo in eh, predsedujoča prosi govornik odzaključi se že. Hvala. Eh, Najlepša hvala. Mr. Labrador gospod Le Breton, ki tukaj nadomešča gospoda Baja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Poročilo s Argentini je zelo pomembno poročilo, kaj ti gre za aktivacijo sedmega člena eh, pogodbe Evropske unije in sicer v primeru Mačarske. Jaz nisem prepričan. Eh, ko sem prebral eh, argumente v tem poročilu. Naj vam dam eh, nekaj primerov. Eh, prvič, mađarski se učita, da želi preprečiti delovanje določenih nevladnih organizacij. Gre za to, da naj bi nadzirala financiranje določenih aktivistov. In uh, naenkrat menimo, uh, da je previdnost odveč. Jaz pa podpiram uh, eh, Mačarsko pri tem, da nadzoruje, kaj se dogaja na njenem ozemlju. Drugi primer. Mačarska uh, je uh, izgradila zid uh, na meji z Srbijo in pa uh, Hrvaško, zato da bi priprečila pritok uh, priseljencev. 140 tisoč priseljencev je prišlo v enem mesecu leta 2015 eh, na eh, Mačarsko in zato je povsem normalno, da je v tej situaciji Mačarska izgradila zid, da se zaščiti. Vsak narod ima pravico, da zaščiti svojo identiteto. In tudi tukaj podpiram Mačarsko. Eh, in eh, problem migracije je problem, ki presega zgor okvir eh, Mačarske in zadeva celotno Evropsko unijo. In še tretji primer. Tukaj gre za načrt premestitve migrantov, to je uh, slavn načrt Junkarja in Mačarska je dejala, da pri tem ne želi uh, sodelovati. Uh, Eh, in mačarski državljani so se izrekli na referendumu, velika večina je dejala, da je proti temu načrtu in pred nedavnim je bil Orban eh, izbran eh, tudi na volitvah z veliko večino. Torej, jaz sem demokrat in vas prosim, da spoštujete suverenost in pa neodvisnost mačarskega naroda. Najlepša hvala. Gospe Ferrera, kot poročevalke v senci v imenu EFDD ni tukaj. Gospa Wimberg, želite besedo ali ne? Kot njena eh, namestnica. Ja, najlepša hvala, gospa predsedojoča, in hvala lepa tudi gospe Sargentini za to poročilo. Če tudi eh, je eh, bilo posredovano predvsej pozno in ga nisem uspela eh, v celoti prebrati, razumem, eh, da eh, številne poslance v tej eh, dvorani skrbi, da Mačarska sedaj pravzaprav kaže pot v prihodnost drugim narodom rada bi čestitala Viktorju Orbanu za zmago in eh, razumem, da ste zelo zaskrbljeni zaradi eh, situacije, ampak ljudje so navdušeni nad Orbanom, ščiti mlade, ščiti meje in to morate spoštovati. Torej, razumem, eh, da je preostanek Evrope zaskrbljen zaradi razvoja. Mačarska se srečuje z velikimi eh, problemi in izzivi, vse druge države članice eh, ravno tako. Eh, integracija priseljencev, migracija na splošno in tako naprej vidimo lahko, da tudi v drugih državah situacija ni ravno najboljša, še prav posebej, ko gre za integracijo priseljencev. Poglejmo si samo tiste države, ki so sprejele veliko število priseljencev. Mačarska pravi, da eh, če eh, ne more poskrbeti za ustrezno integracijo, tudi ne more sprejeti toliko priseljencev. In mislim, da če eh, si to ogledamo nekoliko bolj objektivno, lahko mačarske le čestitamo za rezultat na volitvah. Najlepša hvala, sedaj pa bi rada dala besedo Kingi Gal. Za dve minuti, prosim. Bom poskusila. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Najprej bi rada povdarila, da sem od leta 2004 članica tega odbora in od leta 2007 sem tudi podpredsednica, ampak takšen postopek takšnega postopka še nismo nikoli imeli v tem parlamentu, nikoli še nismo razpravljali o poročilu, ki bi ga ravno kar prijeli tik pred začetkom seje. Nihče ni mogel tega poročila uh, zares prebrati. Ampak hkrati moram povedati tudi, da je časopis Nepsovo že navedel velik del tega poročila. čeprav je bilo stališče gospe eh, Sargentini, da naj pred volitvami ne bi bilo eh, pripravljeno takšno poročilo. Torej nismo imeli veliko časa, da bi to poročilo prebrala, prebrali, ampak jaz sem se kljub temu potrudila. Pozorno sem prisluhnila tudi tej razpravi. In Načelo pravne države pravi, da je potrebno eh, sprejeti eh, demokratične odločitve in dokler ne bomo sprejeli demokratične odločitve mačarskega naroda, eh, ne moremo govoriti o pravni državi. Mediji in pa neuspešna opozicija uspodbijajo rezultate demokratičnih volitev na mačarskem. Mačarska ne bi smela biti zaščitena proti svoji volji. 70 odstotkov eh, prebivalcev je odšlo na volitve in velika večina je podprla vlado in eh, kaj je to drugega kot demokracija? Če vam pa demokracija ni všeč, potem to več ni demokracija, potem to ni več pravna država to kaže, da izhajate iz subjektivnega eh, pogleda na življenje. Prisiljence bi morali eh, sprejeti. In eh, sedaj se vozdi eh, sovražna kampanja zopr Mačarsko. na mačarskem policija ne pretepa eh, protestnikov, tudi eh, ni umorov novinarjev. Kljub temu pa vi pravite, da imamo mi sistematične probleme. Kako je to mogoče? Kako je to mogoče, da to poročilo ponovno navaja vse probleme, ki so eh, bili že izpostavljeni in tudi obravnaveni? Torej, določene točke so bile že obravnavene in pozabljene. Na nje smo zadovoljivo odgovorili. Rada bi vam zastavila sledeče vprašanje. Zakaj menite, da bolje poznate situacijo na mačarskem, kot pa volilke in pa volivci na mačarskem, ki poznajo tudi dejansko situacijo? Lahko se sklicujete na mednarodne organizacije, takoj bom zaključila. Ampak, če se nekoliko poglobimo v uh, različna poročila, vidimo, da se navajajo vedno iste nevladne organizacije, vedno ista medijska poročila. Uh, to je v bistvu vse skupaj farsa. Gre za politično obsodbo, pri kateri se dejstva ne upoštevajo. Frank Engel, prosim, držite se dveh minut. Bom poskusil. to poročilo ni prvi dokument, ki uh, ga imamo uh, na temo Mačarske. Kot eh, v preteklosti se preveč osredotoča na podrobnosti. Če vam povem po resnici, mi je čisto vse eno, če je glavni rabin odstopil ali ne, kajti to nima nič opraviti z problemom Mačarske in tudi Eh, me ne zanima število priznanih eh, crkv na Mačarskem, to je še zmeraj više kot število priznanih crkv v Luksemburgu. Ampak zanima me rezultat volitev. Polovica voljivcev, ki so odšli eh, na volitve, je volila za Fides. To je več kot kadarkoli v preteklosti. Dodatnih 20 odstotkov je glasovalo za Jobik in to pomeni, da je eh, le 30 odstotkov glasovalo za ne ravno verodostojne socialne demokrate ali pa zelene. Takšna je pač eh, politična krajina na mačarskem. Ampak zato obstajajo tudi razlogi. Eh, v zadnjih osmih letih je bilo vzpostavljeno določeno ozračje, ozračje spremenjene države. Ko je Orban prišel na oblast leta 2010, je dejal, da ne bo ponovil napak iz leta 1998, kajti če bi jih, eh, potem bi ponovno izgubil eh, oblast kot leta 2002. Eh, In sicer takrat, ko so bile druge stranke, stranke še dovolj močne, da bi zmagale. In če bi bilo vse v redu, Um, potem bi se to lahko zgodilo, ampak on je poskrbel, eh, da ga uh, nihče več ne bi mogel izvati. Uh, eh, ampak to je težko zapisati v poročilu o, o členu 7, ampak za to gre. Gre za ozračje. Uh, gre za uh, nekoga, ki. mu grozijo uh, vaščani uh, lastne uh, vasi uh, in uh, ki preganja priseljenca, ki ima uh, zakonit status na mačarskem, ki uh, je torej zakonito priznan strani mačarske države, ampak zaradi Fideževe kampanje je ta človek tarča napadov. Eh, in jaz ne bi želel poslati nobenih priseljencev na Mačarsko, kajti eh, ti so ogroženi, kajti trenutna vlada meni, da eh, je poudarek na mačarski narodnosti edina točka, ki jo potrebuje v svojem predvoljivnem manifestu. Ta država sedaj temelji na sovraštvu. Država pa ne more temeljiti na sovraštvu. In Želim si, da bi lahko našli način, da to vključimo v končno verzijo eh, poročila s Argentini. To je težava. Ne gre za število priznanih crkv, ne gre za gospoda Soroša, ne gre za nobeno individualno vprašanje, ki smo ga izpostavili v tem poročilu. Tudi ne gre za postope kršitve. Gre za zavestno vzpostavljanje ozračja nasprotovanja vsemu, kar je v nasprotju z nacionalnim zavezništvom. In tega v Evropski uniji ne smemo dovoliti. Hvala lepa, gospa Björk, za minuto, kaj ti moramo glasovati. Uh, Jaz bom kratka. Rada bi se le zahvalila poročevalki za opravljeno delo in eh, tudi zato, eh, da je navedla demokratična eh, načela, svoboščine in tako naprej. Mislim, da je pomembno, da si ogledamo podrobnosti. Kaj se dogaja v tej državi, kam vodi to vzračje sovraštva? In želela sem le reči poročevalki in pa kolegom, da se s tem poročilom ukvarjamo tudi v uh, odboru FEM. Uh, gospa uh, eh, Neuhl uh, je poročevalka, uh, kajti uh, situacija uh, tudi uh, na področju človekovih pravic je zelo, uh, na področju pravic ženske zelo zaskrbljujoča. Gospa Jaroka. Hvala lepa. Zdi se mi škandalozno, da Rome, Rome uporabljajo kot politično orožje. Orban je bil prvi, ki je poslal romsko predstavnico v Evropski parlament, namreč mene. Poleg tega smo mi bili tisti, ki smo predlagali strategijo za Rome Evropske komisije. To je storil Evropski parlament na našo pobudo. Včerajšnji eh, teden eh, Romov, ki je potekal eh, v našem parlamentu, ne bi mogel potekati, te teme ne bi postavili v ospredje, če je takrat mađarska vlada Eh, ne bi podala pobude za to. Če večina in pa če bi se socialisti zanimali za položaj Romov, potem ne bi glasovali zopr naš predlog na plenarnem zasedanju in sicer, eh, da potrebujemo obsežno razpravo z Evropsko komisijo, ne le vnaprej pripravljene izjave, ampak izjave kolegov eh, sploh ne držijo. uh, marš uh, paramilitarnih uh, eh, mađarskih milic je bil prepovedan ravno pod Orbanovo vlado. V zadnjem tednu so Romi na mađarskem z veliko večino podprli trenutno vlado. Vlada je Romom omogočila, da so se preselili iz uh, svojih revnih bivališč v stanovanja uh, in uh, dovolite mi še to pripombo, če že navajate svet Evrope, navajate poročevalca sveta Evrope. Če bi bili Romi tako zelo pomembni za svet Evrope, potem ne bi na isti dan uh, izključili predstavnika Romov. Zdi se mi diskriminatorno, da imam zgolj eno minuto, eni minuti uh, ne morem. Uh, podati svojega mnenja. Zahvaljujem se gospodu Englu za uh, njegov povzetek. Gre za to, da Evropska unija redno napada Mačarsko samo zaradi tega, ker želimo zaščititi našo suverenost, samo zaradi tega, ker nismo pripravljeni postati država, ki sprejema veliko število preseljencev. Zatem smo, upam, da dali vzgled eh, drugim državam članicam. drugim državam pravimo, obstaja možnost eh, za svobodo. Uspeli smo se upreti eh, Šorošu in pa eh, oklepu Evropske unije oziroma primežu Evropske unije. Rada bi se bi zahvalila tudi Evropskemu parlamentu. Namreč kolega Tavares je eh, tukaj opravil svoje delo in rada bi se zahvalila tudi gospod Sargentini, da nas je združila s svojim poročilom, kajti želimo se opreti lažem in pa lažnim informacijam, ki jih eh, širite. tukaj je le peščica poslancev, prosim, zaključite, pravi predsedujoče. To eh, je dokaz, da ta razprava ne zanima nikogar. Poslanci eh, ne, se ne udeležujejo plenarnega zasedanja, pa tudi ne teh sej, kajti te seje so tako zelo dolgočasne. V Ukrajini želite arabsko pomlad in to. Uh, vem, da načrtujete, rada bi opozorila, eh, da ne bomo pustili, eh, da destabilizirate našo državo. Vse eh, to ima priokus Ukrajine, tega ne smemo dopustiti. Gospod Uheli, za minuto. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, jaz sem le opazovalec v tem odboru in pravzaprav sploh nisem želil spregovoriti. Ampak kot mačar bi rad v eni minuti vendarle povzel uh, svoje stališče. Jaz sem ponosen uh, družinski oče in sem eh, tudi socialdemokratski patriot in globoko me je sram, da je Mačarska v tej situaciji, da je mađarska politika spravila državo v ta položaj v Evropski uniji. V preteklih minutah ste lahko slišali stališča eh, predstavnikov Fideša, eh, kakšna kampanja se vodi zoper Mačarsko in tako naprej. Nobeno presenečenje ni, da je mađarski narod podlegel tej eh, propagandi Šorošu, zoper Šoroša, zoper Brusel in tako naprej. In uh, eh, voljivci so izvolili Fideša in Orbana. In tukaj gre za maščevanje po volilnem rezultatu v nedeljo. Uh, najprej bi morale potekati volitve, potem pa eh, to eh, poročilo, zato da lahko Orban reče, da gre za maščevanje mačarski. Zares mi je žal in zares me je sram, da je notranja politika mačarske tako pomembna tema pri eh, tej seji. Najlepša hvala. Rada bi vas seznanila, da bo predstavitev osnutka poročila potekala 25. in 26. aprila v odboru Libe. Eh, in uh, vsi prevodi bodo na voljo. Gospa Sargentini, ali želite uh, odgovoriti na uh, vse prispevke? Ne, najlepša hvala. Mislim, da ne bi smela poskusiti povzeti te prve izmenjave mnen. Uh, zares uh, cenim. Eh, predloge sprememb eh, na moje eh, poročilo. Nadaljevala bom z preglednim postopkom priprave poročila. Cenim tudi, da so kolegi pohvalili opravljeno delo doslej, vendar pa mislim, da ne bi imelo smisla, da, želi, da začnem komentirati mnenje različnih kolegov. Dovolj časa bo v prihodnosti. Hvala. Dobro, bomo počakali na 25. in 26. april. Sedaj pa smo pri četrti točki. Gre za vprašanje za pisni odgovor za komisijo z dne 24. oktober 2017, ki ga je vložila Sofie Infeld. Gre za pomankanje neodvisnosti sodstva na polskem, eh, za uviranje evropskega policijskega in pravosodnega sodelovanja. Dragi kolegi. prejdimo k četrti točki na našem dnevnem redu, to je ta izmenjava mnen. Vprašanje je pripravila gospa Sophie Intveld in uloženo je bilo 24. oktobra 2017. V skladu s členom 113, petim odstavkom poslovnika Evropskega parlamenta je odgovor na naše ustno vprašanje šest tednov. Evropska komisija je poslala odgovor šele 7. marca 2018, torej posledično v skladu z peto točko Eh, sto, petim odstavkom 113. člena so se koordinatorji odbora Libe odločili, da bodo to točko vrstili na dnevni red odbora Libe in da bomo imeli izmenjavo mnen. Sedaj dajem besedo uh, gospe Sofi Intveld, ki je pripravila to vprašanje. Hvala lepa, gospa predsedojoča. In če tudi je Evropska komisija poslala uh, svoj odgovor 7. marca, to pravzaprav ni odgovor. To uh, velja za večino odgovorov, ki jih prejmemo strani Evropske komisije. Eh, Evropska komisija je zaključila, da sprejetje zakonov eh, v polskem parlamentu predstavlja grožnjo za neodvisno sodstvo. To bo imelo posledico tudi za uh, policijsko in pravosodno sodelovanje v Evropi. Recimo, ko gre za evropski zaporni nalog, uh, za uh, evropski nalog o dokazih, uh, pa tudi uh, za podatke, ki jih Poljska unaša v različne uh, informacijske omrežje, kot recimo SIS. Um, Sedaj, ko govorimo o večji interoperabilnosti, eh, recimo o e-dokazih bomo govorili eh, prihodni teden, moramo eh, vedeti, da je potrebno zagotoviti popolno neodvisnost pravosodnih organov. Nekateri še zmeraj menijo, da gre tukaj za neko um, levičarsko um, zaroto, ampak eh, Polski sodnik je dejal, da je načelo eh, pravne države nenehno kršeno na eh, Polskem in ta primer je pred Evropskim sodiščem oziroma sodiščem Evropske unije. To pomeni, da smo že v zelo velikih težavah. E, imeli smo prejšnjo razpravo o Mačarski, sedaj e, pa e, se to, o čemer smo govorili, udejanja v primeru Polske in to bo šlo še dlje. Mislim, da ta primer zelo jasno kaže, zakaj je tako zelo pomembno, da vse države članice spoštujejo določene standarde, ko gre za načelo pravne države in pa temeljne človekove pravice. Rada bi eh, se odzvala na odgovor Evropske komisije, dobila bom tudi uh, odgovor Evropskega sodišča. Eh, Evropska komisija je dejala le, da bo začela z ustreznim postopkom, ampak to ni odgovor. Evropska komisija je varuhinja pogodb eh, in to bo imelo posledice za evropsko zakonodajo, evropski zaporni nalog in tako naprej. In zato bi rada izvedela, kakšne bodo posledice. Prosim, če Evropska komisija na to odgovori. Najlepša hvala, Sofi. Ali še kdo želi besedo? Barbara Spinelli. Ja, zelo hvaležna sem Sofiji, da je zastavila to vprašanje in sem eh, tudi zelo razočarana eh, nad odgovorom Evropske komisije, kajti komisija je dejala le, da bo vprašanje pričela z postopkom v skladu z členom 7, z postopkom kršitve. Ja, no, dobro. Ampak vprašanje je izjemno specifično. In uh, na to vprašanje ni bilo odgovora. In tudi jaz nisem našla nobenega odgovora. Kaj ti uh, eh, zanima me, kakšen smisel ima da imamo toliko inštitucij, organizmov in tako naprej, ki se ukvarjajo z eh, finančnimi eh, zadevami eh, in kakšno smisel ima, da vzpostavljamo nove, če jih potem predstavljajo države, kjer se ne spoštuje načelo pravne države, kjer ni zagotovljena neodvisnost sodstva. Naprimer kakšen smisel ima vzpostavljati uh, urad Evropskega javnega tožilca, če ne bomo zagotovili spoštovanja načela pravne države, če ne bomo zagotovili razdelitve eh, pristojnosti oziroma moči v vseh državah članicah Evropske unije. Torej podpiram Sofi eh, pri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 Hvala. Spet ste napadli Mačarsko in potem Polsko. Obe državi se zauzemata za svojo nacionalno suverenost. Osem poslancev je v tem trenutku v dvorani. Osem. Osem vse skupaj in to govori o tem, kakšno zanimanje vlada za to temo. Čeprav gre tukaj za sankcije. Vsi drugi, ki so tukaj, so obiskovalci, izvedenci in pa asistenti. Osem poslancev, osem poslancev zanima to poročilo. ki eh, določa usodo na polskem. Usode polske in pa mačarske ne morete določati vi. Mi smo odnegdaj imeli svojo kulturo, imeli smo svoje odnose, imeli smo svoj nacionalni ponos eh, in tega ne morete enostavno poteptati. Ne na mačarskem, ne na polskem. Na polskem in mačarskem želite ogroziti nacionalno suverenost za svojo propagando. Naj bo ščiti Polsko, našo prijateljico in pa Mačarsko. Oprostite, oprostite, gospa Morvaj. Niste polnopravna članica tega odbora. Niste tudi nenadomestna članica v tem odboru. Zato bi vas rada opozorila, da je izmenjava mnenj s polskimi sodniki in pa eh, odvetniki potekala pred tednom in pol. In takrat so bili prisotni številni člani Evropskega parlamenta. Sedaj pa bi prosila komisijo za odgovor. Prosim, kolegi. Gosparingo ali Bartoš Marčinjak v imenu komisije. Uh, like thank... Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Hvala, da ste nam danes zadali priložnost, da vam predamo nekaj dopolnjenih informacij o parlamentarnem vprašanju poslanke Sofi Intfeld. Seveda bo dobila naš odgovor tudi v pisni obliki. Naj vas spomnim na to, da smo v odgovoru komisije marca poudarili, da je neodvisnost sodstva v državah članicah eh, ključnega pomena za medsebojno zaupanje na področju pravosodja in notranjih zadev. To je tudi nujno potrebno za gladko izvajanje instrumentov Evropske unije, ki temelijo na medsebojnem zaupanju pomankanje neodvisnosti sodstva v določeni državi članici lahko seveda pomembno vpliva na pravosodno sodelovanje med državami članicami v Evropski uniji. Zato namerava komisija uporabiti vse inštrumente, ki so ji na voljo, zato da bi lahko se ocenila spoštovanje pravne države na polskem. pomen pravne države smo povdarili v četrtem priporočilu na področju načela pravne države. To smo objavili eh, decembra eh, leta 2017. Sedaj bi želela vam predati še nekaj dopolnjenih informacij. Najprej bi vas eh, kot gospa Intfeld želela opozoriti na nedavno odločitev Visokega sodišča na Irskem. To je zelo pomembno za današnjo razpravo. Irsko sodišče je Evropsko sodišče zaprosilo za predhodno odločbo v zvezi z Evropskim nalogom za prijetje. Evropski nalog za prijetje so izdale polske oblasti in se nanaša na polskega državljana, ki je bil aretiran na Irskem. Irsko, ir, irsko sodišče je eh, poprašalo Evropsko sodišče o tem, ali bi trenutne razmere na Polskem lahko vplivali na pravico tega državljana do pravičnega sojenja. Sedaj je na potezi Evropsko sodišče, to bo moralo odločiti o tem, kako bi razmere na Polskem lahko vplivali na ta nalog za prijetje. Drugič, Sofi Intvel v svojem vprašanju sprašuje, kako bi trenutna situacija na polskem lahko vplivala na podatkovne baze, na sistem FIU.net, torej enote finančnega obveščevanja, potem eh, na tako imenovani ECRIS in pa na šengenski informacijski sistem, torej SIS. Kar se tiče FIU.net. Naj povdarim, da to ni podatkovna baza Europola, ampak je to sistem za izmenjavo podatkov finančnih obveščevalnih enot. Tudi če vse skupaj upravlja Europol, gre za decentraliziran sistem, kjer uh, ostajajo informacije na serverjih uh, eh, FIU.net. Uh, eh, še več, FIU.net ne izvajajo preiskav. Oni analizirajo informacije o sumljivih transakcijah, ki jih dobijo od finančnih entitet in potem rezultate teh uh, analiz predajo uh, finančnim organom. Če dejansko obstaja sum kaznivega dejanja ali pa terorističnega financiranja. Torej, Poljska FIU nima pristojnosti kazenskega pregona. To je administrativno telo, ki spada pod Ministrstvo za finance. Kar se tiče podatkovno bazo ECRIS. Ta podatkovna baza je elektronski sistem izmenjavanja informacij, ki omogoča hitro izmenjavo informacij o kazenskih eh, evidencah, obsojenih informacij Um, krimina, kriminalcev v državah članicah. To obstaja od aprila 2012. Ta sistem eh, je v glavnem v uporabi sodnih oblasti in pa policije, eh, ko gre za kazenski pregon. Poljska spada med državami članicami, ki so zelo dobro povezane z drugimi državami članicami. V primerjavi z drugimi državami članicami dobi Poljska celo vrsto zahtev za informacije iz kazenskih evidenc s pomočjo ekrisa. Torej, Poljska se je do sedaj uh, zanesljivo odzvala na to vrstne zahteve in uh, njihov obseg informacij se je v letih 2012-2016, torej za informacije, ki jih je Poljska poslala Ekrisu, še povečal. Kar se tiče sistema SIS. Uh, komisija ni bila uh, obveščena o nobenih problemov v zvezi z uh, ukrepi zavrnitve vstopa, ki bi jih izdala Poljska. In pa še vprašanje v zvezi z vplivom na varnost v Evropi, če je ena izmed držav članic šipki člen na področju pravosodnega in pa policijskega sodelovanja. No, kot splošno pripombo, bi rekla, da lahko ima šibek člen na področju pravosodnega sodelovanja dejansko negativen vpliv na varnostno situacijo v Evropski uniji. Torej, v tem smislu je treba spoštovati pravno državo in pa temeljne svoboščine. To je bistvenega pomena za zagotavljanje varnostne politike Evropske unije pravna država in pa varnost sta med seboj tesno povezani. Zato želi komisija še naprej se zauzemati za spoštovanje pravne države in pa za spoštovanje temeljnih svoboščin v Evropski uniji. Torej, čeprav razumem, bo komisija počakala na odločitev Evropskega sodišča v zvezi z irskim sodiščem. Ja, seveda komisija z velikim zanimanjem čaka na to odločitev sodišča. Ocenjujemo tudi trenutno situacijo. Skratka, ja, vsi čakamo na to odločitev, ampak to nima nič opraviti z trenutnimi ukrepi komisije. Sofi, za zaključek razprave. Uh, Najprej bi gospe Morvaj uh, povedala, da je verjetno zamenjala svoje zapiske. Eh, tukaj ne gre za suverenost Polske, gre za lojalno sodelovanje med državami članicami Evropske unije, ki so vse prostovoljno podpisale pogodbe in eh, Ravno vaša država je bila ena izmed prvih držav, ki je ratificirala Lizbonsko pogodbo leta 2007. Nekoliko se mi smilijo ubogi ljudje iz Evropske komisije, ki morajo tukaj upravljati umazano delo komisarjev. Tukaj gre za temeljno politično vprašanje in vedno imam občutek, da je to, da komisiji zastaviš vprašanje in potem skušaš dobiti dogovore, tako kot da skušaš plavati v kikirikijevem maslu. Preprosto ne napreduješ. To ni bil odgovor na moje vprašanje. Nisem spraševala o tem, kako delujejo posamezne podatkovne baze. Spraševala sem o medsebojnem zaupanju. Problem pri Evropski komisiji pa je naslednji in to velja za vsa področja komisija je strahopetec, ne želi se dotakniti kočljivih uh, zadev, raje počaka na Evropsko sodišče, zato da Evropsko sodišče potem počisti zmedo, ki jo za seboj pusti komisija. Jaz sem to vprašanje zastavila oktobra. In uh, od takrat smo dobili odločitev irskega sodnika, to je bilo popolnoma predvidljivo. In popolnoma predvidljivo je tudi to, da bo v zvezi s tem nastopilo še veliko problemov. Odločitev irskega sodnika je bila samo začetek. Se pravi, spet ne gre za FIU in pa za EKRI, se gre za zanesljivost evropskega sodnega sistema ki tvori del evropskega sodnega sistema. Kajti sodniki, to je zanimivo tudi za vas, gospa Morvaj, tudi sodniki izvajajo evropsko zakonodajo, to je del sistema. Če torej polsko sodstvo ni v celoti neodvisno in morda bo to ugotovljeno še za kakšno drugo državo članico, potem se zlomi celoten sistem, celoten sistem je nedejaven potem in komisija pa mora skrbeti za spoštovanje in izvajanje pogodb. Tako da prosim, želela bi konkreten odgovor na moje vprašanje. In tukaj ne gre samo za mene, tukaj gre za evropske državljane. Zanima me konkreten odgovor, šele potem bom pokomentirala vse skupaj, gospa predsedujoča. Hvala, s tem smo končali to točko, pet minut nas ločuje od glasovanja. Gospod Jurek, vi ste se pa pre, prepozno javili k besedi. Oprostite, še eno dodatno točko imamo. Mislila sem, da je to bilo preloženo. Uh, yes, Še eno točko imamo. Oprostite, pre, prepozno ste se javili k besedi. Naslednja točka na dnevnem redu je osnutek resolucije Evropskega parlamenta v zvezi z ustreznostjo varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA. Um, ehm, To resolucijo smo sprejeli po pregledu, eh, po zadnjem pregledu, ki je potekal v Parizu in pa eh, po ugotovitvah eh, delovne skupine za člen 29. Gre za dokumente, ki bodo verjetno vplivali na delovanje zasebnostnega ščita in pa na raven zaščite, ki jo je treba zagotoviti v skladu z pravom Evropske unije. Gre za priporočila komisiji, državam članicam in pa organom ZDA Ta priporočila je treba upoštevati zato, da bomo lahko zagotovili, da zasebnost niščit izpolnjuje svoje cilje in da zagotavlja ustrezno raven varstva. Besedo dajem poročevalcem v senci. Želi še kdo drug besedo? Najprej poročevalce v senci. Kdo bo prvi? Sophie. Ja, lepo je, ko v četrtek zjutraj dobim toliko časa za govor. Ne bom na dolgo in široko govorila o resoluciji. Pravzaprav me preseneča, da je tukaj tako malo ljudi. Glede na to, da je podjetje kot je Cambridge Analytica v, umenu, v imenu zasebnostnega ščita prenašala informacije ZDA. Eh, in glede na vse informacije o Cambridge Analytica in o Facebooku bi pričakovala nekaj več zanimanja za to temo. No, eh, nobena skrivnost ni to, da se meni vedno zdel zasebnostni ščit popolnoma neprimeren, tako kot je to bil tudi varni pristan. Sedaj čakamo na oceno Evropskega sodišča v zvezi s tem ampak če želimo biti dosledni, potem bi morali biti veliko bolj kritični, ne samo do eh, oblike zasebnostnega ščita, ampak eh, tudi o samem izvajanju. Koliko resolucij bomo še sprejeli, v katerih bomo ugotovili, da niso bili izvajani vsi elementi dogovora? Kako dolgo bomo še čakali na to, da bodo. ZDA sprejele ustrezne ukrepe. Skratka, mislim, da ta zasebnostni ščit podjetja, kot so Facebook in pa Cambridge Analytica, izkoriščajo za neprimerne uh, namene. Pravzaprav bi nam to moralo vse povedati. Gospod Dalton. Hvala lepa. Najprej bi želel povdariti, kako bistveno je, da potrošnikom zagotovimo uh, varnost in zaupanje in da tudi podjetjem zagotovimo pravno gotovost. Cambridge Analytica je uh, pokazala, kaj se zgodi, ko. Eh, potujejo podatki čez mejo. Morali bi temu zagotoviti tudi ustrezno varstvo. Pozdravljam eh, nedavno poročilo, ki je ugotovilo, da je raven varstva usredno, ustrezno. ZDA e so sedaj predvideli ustrezne mehanizme za pravna sredstva in sodelujejo z evropskimi eh, organi za varstvo podatkov. Je pa res, da mora parlament še vedno nadzorovati delovanje zasebnostnega ščita. Več kot 400 podjetij iz ZDA spada v okvir tega ščita. Ehm, ZDA mora zato zagotoviti, da bo zasebnostni ščit dobro sodeloval. Jaz bi se želel naslednjih ključnih priporočil v tem poročilu. Na trgovinski strani. Evrop, ehm, ameriško ministrstvo za trgovino. Ehm, mora zagotoviti, da podjetja v ZDA ne bodo uporabljala podatkov vse, dosle, vse dokler ne bodo certificirana. Prav tako je treba biti previden pri visoko občutljivih podatkih. Kar se tiče dostopa do podatkov strani ameriških organov uh, v imenu zagotavljanja var, varnosti, moramo tukaj prav tako zagotoviti, da bo zasebnostni ščit dobro deloval. Treba je zagotoviti tudi ombudsmana za zasebnostni ščit z ustreznimi pristojnostmi na področju državljanskih eh, svoboč in prav tako moramo eh, paziti na to, da. Eh, na Moramo paziti na to, kako bo splošna uredba o varnosti, podat o varnosti podatkov vplivala na zasebnostni ščit. Veselim se nadaljnega sodelovanja in uh, upam, da bomo kmalo spet o tem razpravljali. Hvala lepa, gospa Gejom, naslednja. Najlepša hvala. Spregovorila bom v angliščini v imenu kolegice Birgit Sip. Eh, ona mi je posredovala svoje sporočilo. Hvala lepa za osnutek resolucije. Osnutek je uravnotežen ki eh, omenja tudi številne pomisleke, ki še vedno obstajajo v zvezi z zasebnostnim ščitom. To vključuje dejstvo, da nadzorni odbor še ni eh, polno dejaven, niso bili še imenovani vsi člani, potem eh, ameriška administracija še vedno ni imenovala stalnega ombudsmana, čeprav je neodvisni nadzor zahteval zahteva v okviru evropskega prava. Potem skrbijo nas eh, tudi nedavna razkritja, da podjetja kot so Facebook in Cambridge eh, Analytica, ki so certificirano v okviru zasebnostnega ščita, še vedno zlorabljajo zasebne podatke. Skupina socialistov bo vložila še nekaj predlogov spremen, zato da bi okrepili besedilo na splošno, pa se nam zdi, da je to dober eh, predlog našega predsednika odbora Libe izvolite. Gospod Fos. Ähm, Hvala lepa. Hvala lepa za to, da ste mi dali besedo. Meni se zdi trenutna resolucija nekoliko preveč negativna. Eh, po varnem pristanu smo z zasebnostnim ščitom sedaj ustvarili nekaj, kar gre v pravo smer, Glede na pregled se je pokazalo, da je prišlo do pomembnega napredka in do pozitivnega razvoja. To, da podjetja kot so Facebook in pa Cambridge Analytica um, zlorabljajo podatke, tega noben zasebnostni ščit ne bo nikoli preprečil tako kot tudi kriminala ne moremo preprečiti z zakonodajo. Tisti, ki redno obdelujejo podatke, pa bodo v glavnem eh, upoštevali nasa, naša priporočila. Gre predvsem za vprašanje, kako izboljšati nadzor. No, ampak eh, eh, ravno primer Facebooka in Cambridge analitika je pokazal, da tudi v ZDA ukrepajo, saj ne sedijo križem rok, tudi oni so proti temu ukrepali in to ravno zato, ker imamo ureto o varstvu podatkov in ravno zato, ker imamo ta zasebnostni ščit. Zato mislim, da bi morali bolj pozitivno oceniti zasebnostni ščit. Strinjam se s predhodnimi govorniki. Seveda ni ustrezno, če eh, še niso bili vsi imenovani v pristojne organe. No, eh, imamo pa um, začasnega vršilca poslov ombudsmana, tako da ni tako, uh, da, bi mest, da bi to mesto bilo popolnoma prazno. Skratka, e, posledice pa niso tako negativne, kot je bilo tukaj prikazano. No, seveda moramo ustrajati pri tem, da ZDA poskrbi za vsa potrebna imenovanja. Ameriška administracija mora to vzeti bolj resno. Bolj resno mora vzeti naše dogovore. E, vse to je lepo in prav. Ampak vendarle pa se mi zdi, da je zasebnostni ščit eh, znak za to, da gredo stvari v pravo smer. Morda na začetku to ni bilo sto odstotno tako, ampak ravno na podlagi naših umestnih poročil bo prišlo do postopnega izboljševanja leta, leto za letom. Zato se mi zdi, da je resolucija preveč negativna. Primeri, kot je Facebook, kaže na to, da vse skupaj še ne deluje eh, stoodstotno. Eh, ampak jaz bi opozoril na to, da za, da za zakonodajo ne moremo popolnoma odpraviti možnosti zlorab. Mislim, da bi morali biti bolj ponosni na napredek, ki nam ga je uspelo doseči doslej. Hvala lepa, gospa Ernst. No, ja, levica je nekoliko bolj pesimistična. Se smo pre, vsi prebrali isto poročilo, isti dokument. In nekako se mi zdi, kot da smo brali dva različna dokumenta. Jaz sem ugotovila, da delovna skupina za člen 29 se skupaj. Uh, ocenjuje zelo negativno, pravi, da je potreben akcijski načrt, da je mm, treba še veliko nadoknaditi. Jasno postaja, da se nič ni spremenilo. Zasebnost ni ščit, dejansko sploh ni ščit. To je neka varovalka. Dobro, lahko vse skupaj eh, imenujemo tudi drugače. Ne smemo biti preveč eh, fatalistični in negativni, s tem se strinjam, ampak dejansko tukaj še vedno ostajajo nerešena vprašanja. Ni dovolj varovalk. Tudi ta neodvisni ombudsman tega še vedno ni. Dokler ne bomo imeli ustreznih varovalk, dokler ne bomo poskrbeli za spremembe, tudi ne smemo biti zadovoljni, saj imamo eh, sodb Evropskega sodišča. Eh, to se sicer nanašalo na varni pristan, potem smo rekli, vse skupaj se mora popolnoma spremeniti in sedaj smo dobili ta zasebnostni ščit. Meni se zdi vse skupaj eh, preveč šlampasto. Dejansko se ni veliko spremenilo, zato je sedaj na potezi komisija. Mene zanima, kakšno je mnenje komisije o tem, kaj bo naredila Eh, komisija glede na to neposebno pozitivno oceno? Kaj je z akcijskim načrtom? Komisarka. Jurova je rekla, da je treba poskrbeti za vzajemno zaupanje, da se nihče ne sme z nami igrati in jaz se s tem uh, strinjam. Uh, Ehm, mi ne moremo biti predmet nekakšnih igric. Pripričana sem, da če ne bi šlo za ZDA, da bi bili veliko bolj strogi. Facebook je spet pokazal, kako resni problemi tukaj obstajajo. Meni se zdi, da trenutni predlog ne bo ničesar rešil in to me jezi, zato me zanima mnenje komisije. Kako boste ukrepali?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 nekaj točk. Vsi se strinjamo s tem, da ostaja še nekaj prostora za izboljšave. To je pokazalo tudi letni pregled zasebnostnega ščita. Ko smo sprejeli našo odločitev, smo bili mnenja, da smo s tem okvirom dosegli zadostno raven zaščite. Naše mnenje je še vedno takšno prišlo je do izboljšav, zato smo to zapisali tudi v naše poročilo. Veliko, poročil, ki, veliko priporočil, ki smo jih uh, vključili v naše poročilo, je bilo upoštevanih. Eh, vse skupaj je usklajeno tudi z poročili naših nadzornikov za varstvo podatkov. Moram povedati, da smo ta poročila pripravili skupaj. No, gotovo pa obstaja še nekaj prostora za izboljšave. Tudi nas še vedno jezijo nekatere zadeve, recimo odsotnost imenovanja stalnega ombudsmana. Sedaj sicer imamo vršilca dožnosti, to je nekaj, kar obstaja tudi v naših sistemih. Pogosto položaje zapolnijo vršilci dožnosti, nadomestniki, ampak na imenovanje ombudsmana sedaj čakamo že eno leto. Komisarka je, se je v večjih priložnostih o tem pogovorila z ameriškimi oblastmi, na zadnje to povdalila marca. Še enkrat. Uh, bomo o tem spregovorili z njimi ta teden ali pa naslednji teden. Bistvenega pomena je, da imenujejo stalnega ombudsmana, sicer bo prišlo do pravnega problema in uh, mehanizem ombudsmana ne bo deloval. Prav tako pa je to pomemben znak zaupanja. Ameriške oblasti bi s tem uh, imenovanjem pokazale, da zasebnostnemu ščitu pripisujejo velik pomen. Potem, kar se tiče tako imenovanega PC Loba, gre za odbor za nadzor zasebnosti in pa državljanskih svoboščin. Tudi ta odbor še nima uh, polne zasedbe. Tri osebe pa so bile imenovane, Ena oseba je že prestala uh, predstavitev v senatu, dve osebi bosta še morali na zaslišanje pred senat. Potem bomo spet uh, imeli polno delujoč uh, eh, PC lob. Dosežen bo kvorum. No, ne gre za to, da bi ta odbor bil trenutno nefunkcionalen. Uh, opravlja svoje naloge. Sestali smo se um, tudi z člani tega odbora. Njihovo delo poteka tudi v zvezi z um, izvršnim nalogom, ki je pomemben del Euro, um, ameriškega sistema za nadzor varnostnih podatkov. Skratka, odbor opravlja svoje naloge, ampak vseeno smo povdarili, da je treba čimprej poskrbeti za polni kvorum. Strinjam se tudi s tem, kar je povedal gospod Dalton. Ministrstvo za trgovino, ki upravlja zasebnostni ščit eh, in pa notranjo ministrstvo, ki vse skupaj izvaja, mora postati bolj proaktivno. Skratka, mislimo, da zasebnostni ščit predstavlja veliko izboljšavo v primerjavi z varnim pristanom, je pa treba poskrbeti za ustrezno izvajanje v praksi. Na podlagi Facebooka in pa Cambridge analitiki se je pokazalo, da obstaja še nekaj razlogov za skrb da se podatkov še ne obdeluje na ustrezen način. Zato smo FTC in pa Ministrstvo za trgovino pozvali naj bodo bolj proaktivni. Ni dovolj, da čakajo na pritožbe, bolj morajo biti proaktivni, ko gre za naključne preglede. FTC je sicer sprožil preiskavo. Um, to se je zgodilo tudi že v preteklosti. Imamo recimo dogovor o soglasju iz leta 2011. Takrat je FTC že preiskoval Facebook. Uh, takrat so sprejeli skupno izjavo in FTC sedaj preučuje, ali je bila ta izjava prekršena. FTC torej ukrepa Ampak seveda ni dovolj, da ostajajo samo pri Facebooku. Bolj proaktivno bi morali začeti preučevati tudi druga podjetja in njihove prakse. Zlasti, če obstaja tveganje zlorabe podatkov. Eh, kaj je naredila komisija? Torej, pripravili smo letni pregled. To je bila izredno intenzivna vaja ni šlo samo za dvodnevna srečanja z 40 predstavniki različnih ameriških organov. Ne, eh, pripravili smo tudi dva vprašalnika, potekala so intenzivna posvetovanja. Od objave eh, priporočil smo bili tudi zelo dejavni. Na tehnični ravni in pa na ravni komisije je potekalo kar nekaj srečanj. Prosim, ali lahko počasi zaključite, pravi predsedajoča. Uh, uh, uh, no, uh, ameriški organi so nas obvestili o številnih ukrepih, ki so bili sprejeti, zato da bi odpravili probleme predvsem na strani trgovine, potem tesno sodelujejo tudi z eh, organi za nadzor podat, eh, za eh, nadzor varnosti podatkov. Skupaj so razvili nekaj smernic in pa izboljšali sodelovanje. Upam, da bomo s temi ukrepi dosegli, da se primeri, kot so Cambridge Analytica in pa Facebook, ne bodo ponovili. Sophie Infeld bo povzela razpravo. Ja, lahko rečem, da je očitno učna sposobnost Evropske komisije nekje pri ničli. Pravzaprav imamo popolnoma enako razpravo, kot smo imeli v primeru varnega pristana. Očitno se komisija ni naučila poslušati na svetu strokovnjakov. Sedaj obstaja že kar nekaj primerov, kjer je komisija popolnoma spregledala mnenja EDPS-a ali pa delovne skupine za 29. člen. Eh, pripričana sem, da bo tudi sodišče potrdilo mnenje delovne skupine 29. Koliko krat lahko komisija še naredi isto napako? Eh, komisija je zaključila za Cambridge Analytico in pa Facebook. To je zanimivo. Jaz sem jih to tudi, jaz sem ti dve podjetji omenila zato, da bi dokazala, da zasebnostni ščit ne deluje. In predsednik Trump je verjetno imel koristi od tega, kaj ti Facebook in pa Cambridge Analytica sta mu pomagala dobiti uh, volitve. Verjetno zato ni v njegovem interesu, da bi takšnim podjetjem škodil. Torej, Morda se motim, ampak ko imaš eh, neko zakonodajo, ko imaš dogovor s tvojim partnerjem, potem ne prosiš partnerja prijazno, naj spoštuje ta dogovor, uh, ampak uh, mu jasno poveš, da ta dogovor mora spoštovati ali pa je dogovor mrtev. In enako velja v tem primeru, ali bodo ZDA spoštovali zahteve in dogovor ali pa zasebnostnega ščita ne bo. Evropska unija mora tukaj v prvi vrsti odgovarjati evropskim državljanom, ne pa ameriškim oblastem. Treba je zaščititi njihove podatke, vi pa ste pri tem neslavno propadli, tako v primeru eh, Facebooka, kakor tudi v drugih primerjih. Eh, Hvala lepa. Naj vas eh, opomnim, da je rok za uložitev predlogov sprejem 23. aprila 2018. 15 do 11 bomo začeli z glasovanjem. 3 minute odmora.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

tu l'as vu Tu l'as vu Ok, colleagues. Spoštovani kolegi, imate pri sebi elektronske kartice. Začeli bomo z glasovanjem o poročilu. Silvi Gijom, stanje na področju pravosodja v EU za leto 2017. Želite besedo? Ne. Potem lahko začnemo kar z glasovanjem. Sama nimam kartice. Kompromis 8. Začeli bomo z glasovanjem. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Preveč sem številka 15. Uh -huh. Še dva dodamo. To bomo spremenili. Torej rezultat bomo spremenili in prilagodili. To je predlog sami celo številka 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prelazim je številka 17. Se opravičujem, kompromis 1. Glasujemo. Klon, konec glasovanja. Sprejeto. Prvi stavek 17. prerazum ime, izvolite. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis 2, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog sem bil številka 19, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis številka 10, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis številka 3, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeta. Kompromis številka 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Kompromis številka 6. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis številka 4a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe številka 35. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. prezni številka 44. Kompromis 5, se upravičujem, kompromis 5, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smo imeli številka 44, glasujemo. Konec glasovanja sprejeta. Predlog sem bil številka 45, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis številka 9, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe številka 51, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Vodne navedbe. 1. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Predlazen je številka 3, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 12, vodni zjavi, izvolite, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa še zaključno glasovanje. Zvolite. Konec glasovanja. Sprijeto. Najlepša hvala. Monica Tulajd. Monika Prepal niste. Ravno kar smo zaključili. Um, spoštovani kolegi, naslednja točka je poročen odbor o stanju pogajanj v dialogu o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi. Prosim za tišino, spoštovani kolegi, prosim za tišino. Začeli smo z naslednjo točko na dnevnem redu. V odboru smo glasovali o poročilu in o mandatu za pagano januarja. O trialogu največje eh, razlike razklanja med eh, zakonodajalci so bili v zvezi z ukrepi z varovalkami in v zvezi z rokom za izvajanje. Sedaj nam bo poročevalka poročala o teh pogajanjih. Gospa Grisbek, izvolite. Hvala lepa gospa predsedujoča. Nisem več našla mikrofona. Hvala lepa, gospa predsedujoča, dragi kolegi. Pripraviti bi morala oziroma predstaviti bi morala na hitro uh, trenutne rezultate trialoga na uh, temo evropske uredbe o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi. Gre za to, da naj bi izboljšali sodelovanje med pristojnimi organi, zato da bi lahko hitro in učinkovito zamrznili in zaplenili eh, premoženje povsod v Evropski uniji. Naj vas opomnim več kot 98 eh, odstotkov eh, kriminalnih prihodkov eh, ni zaplenjenih oziroma zamrznjenih. Torej, to kaže, kako zelo pomemben je ta instrument. Naj vas spomnim še na nekaj točk glede časovnice, glede splošnih prepomb, glede načina dela in pa glede eh, spornih točk v trialogu. Časovnica. V odboru Libe smo z veliko večino izglasovali to poročilo januarja 2018. Hitro smo pričeli z trialogom. Prvi trialog je potekal 23. januarja. Potem smo imeli dva politična trialoga in eh, štiri tehnične trialoge in uh, eh, prihodni teden imamo tudi trialog v Strasburgu. Nekaj splošnih pripomp, uh, eh, pogajanja dobro napredujejo, potekajo v zelo dobrem vzdušju in rada bi izkoristila to priložnost in se zahvalila za zelo dobro sodelovanje z eh, kolegi poročevalci v Senci, ki mi pomagajo pri tem dosjeju. Rada bi se zahvalila bolgarskemu predsedstvu, ki želi zaključiti eh, ta dosje pred eh, koncem eh, predsedovanja. In zaradi tega eh, lahko čutimo tudi velik zagon strani predsedstva in zahvaljujem se tudi komisiji. Naj na hitro urišem celoten postopek eh, za eh, vse tri inštitucije je zelo pomembno, da bi imeli enoten instrument, ki bo jasen, eh, koherenten, praktičen in eh, preprost. Eh, to se ne zgodi vedno. In sedaj temeljne smernice, kar zadeva obliko. Želimo, da bi bilo to besedilo uredba in ne direktiva. Na začetku je bila situacija nekoliko kaotična in morali smo eh, razpravljati o tem, se boriti za to, da eh, bi zagotovili, da se vsi strinjamo in parlament je vsekakor zastopal eh, to stališče enotno, soglasno. Prepričati smo morali druge in uh, uspelo nam je sprejeti to stališče drugič, kar zadeva sam postopek. Parlament je seveda zelo pozoren, ko gre za eh, konkretizacijo eh, postopkovnih točk, to je ključnega pomena za Evropski parlament. In še točka, o kateri razpravljamo in kaj še ni povsem razrešena, nismo našli eh, kompromisa, vse ne takšnega, kot bi ga želel Evropski parlament. In sicer gre za klauzulo o nepriznavanju oziroma neizvrševanju odločb o zamrznitvi in zaplembi, kadar bi, ta, kadar bi te temeljile na nespoštovanju človekovih pravic. To se zdi uh, sicer uh, preprosto, vendar pa ni samoumevno. vidimo, da bo to težko doseči. Ampak zato se bomo še naprej zazemali. In potem še ena točka, ki je ključnega pomena in sicer, da je postopek hiter. In še ena točka je, o kateri bomo morali še razpravljati z svetom, kaj te parlament eh, je eh, dodal nekaj rokov, zato da bi zagotovili učinkovitost, jasnost, eh, pa tudi določeno hitrost pri izvajanju. Ampak svet ni določil zelo jasnih menikov. Zato sodelujemo z bolgarskim predsedstvom tudi v zvezi s tem. In tretji element. Tretji ali četrti, ne vem in uh, s tem bom tudi skoraj da zaključila. da želimo zagotoviti eh, družbeno upravljanje eh, z plenjenih ali pa zamrznjenih z, z, z plenjenega ali pa zamrznjenega imetja. Svet je tako kot mi Eh, želel strategijo uh, za uh, kompenzacijo uh, oškodovanih in zato se zauzemamo tudi mi. Torej, naj spregovorim še o trenutni, na no, toliko torej o trenutni situaciji pred trialogom prihodnji teden v Strasburgu in hvala lepa tudi kolegom za sodelovanje. Seveda sem pripravljena. Eh, odgovorite na njihova vprašanja pred nadaljnimi pogajanji. Hvala lepa. Najlepša hvala. Barbara Spinelli je zaprosila za besedo. Prosim, če želite besedo, dvignite roko, če ne bomo zaključili razpravo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se iz vsega srca zahvalila Natali Grisbek za opravljeno delo. Rada bi le poudarila, da je ta uredba zelo, zelo pomembna, eh, kot je povedala tudi Natali, eh, za mojo državo, recimo, kjer imamo resnične težave in zares potrebujemo eh, zaplembo imetja različnih mafijskih združb. ki v določeni meri celo nadzorujejo eh, posamezna območja Italije. Ampak kar želim povdariti je to, kar se je zgodilo na, na Slovaškem, ko je bil umorjen novinar. Najbrž ga je umorila eh, kalabrijska eh, mafijska združba Drangeta in zaradi tega mora biti ta uredba evropska uredba. kriminalne združbe in mafija so zelo dobro organizirani na eh, mednarodni ravni. Najlepša hvala, Natali, za eh, tvoje delo in seveda eh, bomo predlagali tudi nekaj predlogov oziroma novih idej. Najlepša hvala. Okay, colleagues, then spoštovani kolegi, s tem smo to razpravo zaključili. Naslednji trialog bo 18. 18. aprila letos, da se to zapomnite. Naslednja seja odbora bo v Bruslu 25. aprila 2018 od 9. do pol enih in od pol treh do pol sedmih in 26. aprila od devetih do pol enih in od dveh do pol šestih v Bruslu. Najlepša hvala za današnje sodelovanje. Hvala. Thank you. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you.